vzdržani, zavrnjen. Predloga 287 in agri 49 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog. Agri 50, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 290. Kolega Poca, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 291 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predloga 292 in agri 51 za, proti, vzdržani, sprejeta predlog 293 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prehajamo na kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 299 in Agri 55. Sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 3 za, proti, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 305. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o kompromisu 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8. Za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 337. Za, 337, kolege kolegov Pedičini, Afronte in Evi. So si našli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 338 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 339 in Agri 66 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 340 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 341 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 342 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 347 za, proti, zdržani, sprejet. Predloga 348 in agri 69 za, proti, zdržani, zavrnjena. Predloga 349 agri 70 za, proti, zdržani, zavrnjena. Predloga 350 in agri 71 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog 351 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 359 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 362 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, ste utrujeni. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22. Za, proti, vzdržani, sprejet predlog 372. Za, proti, stržani, zavrnjen. 373 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 374 za, proti, stržani. Še enkrat, kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 375 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 376 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 377 in Agri 73 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 378 za, proti, vzdržani, sprejet. 379 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 380 za, proti, vzdržani, zavrnjen predloga 381 in 382 ter Agri 74 za, proti, vzdržani, sprejeti. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 399 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 400 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predloge 401 in agri 76 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog 402 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog agri 77 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 405 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 406 za, proti, vzdržani, sprejet. 407 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o predlogi 408 in agri 78 za, proti, vzdržani sprejeta. Glasujemo o predlogu 410 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 411 za, proti, vzdržani zavrnjen. Agri 79 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 418. Za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 81. Za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 82. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 419. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Agri 83 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 421 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o 422 za, 422 za proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 423 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog želite, da preverimo. Glasujemo o 423. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. Glasujemo o predlogu sedemintrideset. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog štiristo štiri. Ta je brezpredmeten. Glasujemo o kompromisu deset. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 435, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog oziroma kompromis 32, za, proti, vzdržani, sprejet predlog 436 za, proti, držani bomo preverili. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja zavrnjen. Z enim glasom več proti. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 33. Kompromis 33, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 44, za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 92, za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o 458, za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o predlogu 459. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 45 za proti, vzdržani. Zeleni, guje in ostali. Ne vidim, ali dvigujete roke ali ne, zato bomo glasovali elektronsko. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Velika večina za glasujemo o 461, 462 in agri 93. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti. Predlog 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o 464 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 465 za, proti, vzdržani sprejet. Predloga 466 in agri 95 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog 467 za, proti, vzdržani sprejet. Glasujemo o predlogih 469 in agri 97. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeta. Predlog Agri 98 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 471 za, proti, vzdržani, bomo preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. Z enim glasom več za. Glasujemo o Agri 99. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Agri 100 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 472 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog 473 in agri 101. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo naprej. Amandma 464 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma Agri 102, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 46 za, 47 za, proti vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 454 za proti zdržani zavrnjeno. 467 za proti zdržani zavrnjeno. Preverimo dobro. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Žal, potrjeno. Gremo naprej. 48 za, proti, stržani, preverimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 49 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 477 za, proti, vzdržani, sprejeto. 478 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 481. 481 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, protiv, zdržani, zavrnjeno. Amandma 482 za, proti, zdržani, sprejeto. 483 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 484 za. Dobro, še 493 poleg tega za, proti vzdržani, zavrnjeno. Agri 107 za, proti vzdržani, sprejeto. 494 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto. 495 za, proti vzdržani sprejeto. 497 za, proti vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 54 za, proti vzdržani sprejeto. 52 za, proti vzdržani sprejeta. Amandma 497 za, proti vzdržani zavrnjena. 498 in agri 108 za, proti vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 499. Za. Proti. Stržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja je zavrnjeno. Amandma 500 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amandma 501 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amandma 502 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amandma 503 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Amandma 504 za, proti, zdržali in zavrnil. Amandma 505 in 506 za, proti, zdržali in zavrnil. Amandma 507 za, proti, zdržali in zavrnil. 508 za, proti, zdržali in zavrnil. 509 za zavarjeno. Amandma 510 za proti vzdržani zavarjeno. Amandma 511 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 512 za proti vzdržani zavarjeno. Amandma 513 za proti vzdržani zavarjeno amandma 514 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 34 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 35 za, proti vzdržani, sprejeto. Eh, prehajamo na kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 563 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 562 za, proti, vzdržani, sprejeto. amandma 564. A, moramo glasovati 561, drugi del, kolega Zize, kdo je za? Ta je mm, skladen z 563 in 562. Pravi sekretarjat, da moramo glasovati. Torej 561, drugi del. Za? Proti? državni sprejeto. Amandma 564 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 565 agri 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 566 za, proti, vzdržani, sprejeto. en SD preveč, en SD preveč, so vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Amandma 567 za, proti, držani, sprejeto. Amandma oziroma kompromis 24 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo amandma 591 kolega Lizeja za proti vzdržani zavrnjeno. 592 za proti vzdržani preverimo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo 593 za, proti, stržani sprejeto. Amandma 64, skladen, kdo je za, proti, stržani, preverimo. ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. To je pa amandma 598, kolega Pec za, proti, vzdržani, prevehno. ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 597 in agri 118 prvi del za proti zdržani sprejeto. Agri 118 drugi del za proti zdržani sprejeto amandma 599 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Agri 119 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 600 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 601 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 602 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. Amandma 603 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 65 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 604 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 26 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Amandma 615 za. 615 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 617 in agri 122 sta identična za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 617 za, proti, stržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 619 za, proti, stržani, preverimo. vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33 proti 33. Amandma 618 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 620 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 621 za, proti, vzdržani držani sprejeto. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 622 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 623 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 624 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 626 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 627 za, proti, stržani zavarjeno. Amandma Agri 123 za, proti, stržani sprejeto. Amandma 66 za, proti, stržani sprejeto. Kompromis 27 za, proti, stržani zavrnjeno oziroma potrjeno, pardon, amandma 641 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 642 na agri 127 za, proti, vzdržani, zavrljeno. Amandma 644 in agri 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 643 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 645 za, proti, vzdržani preverimo. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja? Sprejeto. Agri 130 za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeta. Amandma 655 za, proti vzdržani zavrneno. Amandma 656 za, proti vzdržani zavrneno. Amandma 657 za, proti vzdržani vzdržani zavrjeno. Amandma 69 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 658 za, proti, vzdržani zavrjeno. Kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 661 za, 661 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 662 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 663 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavarjeno. Amandma 664 za proti vzdržani sprejeto, 665 za proti vzdržani zavarjeno. 666 za proti vzdržani preverimo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zabrneno. Amandma 667 za, proti, stržani. Preverimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 668 za, proti, stržani spleto. 669 za, proti, stržani zavrnjeno. 660 za, 70 eh, za, proti, stržani spleto. Amadma 671 za, proti, stržani zavrnjeno. 662 in 663 skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 664 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 665 za, proti, zdržani, sprejeto. 667 in 77 eh, za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 6 do 78 in 79 za, proti, preverimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Zavrnjeno, 33 proti 33. Naslednji je 680 za. proti, zdržani sprejeto. 681 za, proti, zdržani, EKR er, ni glas, niste glasovali. Preverimo. 681. rabim podporo vseh poročnih skupin, smo utrojeni pa vendar. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 682 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 683 in 134 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 684 in agri 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 686 in agri 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 187 za, proti, zdržani, zavrjeno. 688 za, proti, zdržani, zavrjeno. 689 za, proti, zdržani, preverimo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 72 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, sprejeto. 692 za, 692 proti, vzdržani sprejeto, 74 za, proti, vzdržani sprejeto, 693 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverimo dobro. potrjeno, ampak preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, srečnica, vidite, zavrnjeno. Petinsedemdeset za proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 694 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 78 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Amandma 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 700, drugi del, Kadenbach za proti vzdržani sprejeto. Amandma 709 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 82 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 83 za proti vzdržani sprejeto. Amandma oziroma kompromis 38 za proti vzdržani sprejeto. amandma 732 za, proti, zdržani sprejeto. Amandma 733, ki je kompatibilen za, proti, zdržani sprejeto. 90 za, proti, zdržani sprejeto. 735 za, proti, zdržani sprejeto. 736 za, proti vzdržani sprejeto. Amadma 734 in 737 za, proti vzdržani sprejeto. 741, 741 za, proti vzdržani zavrneno. Amandma 740 742 in 743 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 744 za proti vzdržani zavrnjeno. 745 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 39 za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa amandma 772, drugi del, Lize, Dantin in Delae, za proti zdržani sprejeto. Amandma 775 za proti zdržani zavrjeno. Preverimo, dobro. ste vsi glasovali. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 784 za proti vzdržani sprejeto vzdržani i zabrano. Amandma 787 za, proti, uzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zabrneno. Zdaj pa amandma 788 za proti, vzdržani. Preverimo. Sedem, osem, osem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 797 in 898, identična za proti vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 799 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 800 za, proti, vzdržani sprejeto. 801 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 802 za, proti, vzdržani, sprejeto. 803 za, proti, vzdržani, sprejeto. 804 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto amandmaji 821 in 829 za proti vzdržani sprejeta. Amandma 830 za proti vzdržani zavrena. Kompromis 17 za proti vzdržani sprejeta. Amandma agri 154 za proti, preverimo. Ste si oddali svoj glas? Konec glasovanja, sprejeto. 859. Za, proti, stržani, sprejeto. Amandma Agri 155 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 860 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 861 za, proti, stržani, zavrnjeno. 862 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 100 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, stržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. Amatma 867 za, proti vzdržani zabrano. Amandma Agri 156 in 868 za, proti vzdržani sprejeto. Preverimo. Dobro. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 869 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 870 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma Agri 157 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 101 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 871 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 872 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 873 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 874 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 875 za, proti vzdržani, sprejeto 876 za, proti vzdržani, sprejeto 800 oziroma kompromis 19 za, proti vzdržani, sprejeto. Agri 159 za, proti vzdržani. držani. Socialisti ste za, proti, za. Torej sprejeto. Amandma 893 je brezpredmeten. 889 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Agri 160 za proti zdržani sprejeto. Amandma 890. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 891 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 892 za, proti, preverimo. ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 894 za, proti, vzdržani, sprejeto. 895 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 105 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti, zdržani zavrnjeno. Amendment 898 za. 898 proti, vzdržani sprejeto. 899 in agri 162 za proti, vzdržani sprejeto. Amandma 900 za proti, vzdržani sprejeto. 901 za proti, vzdržani sprejeto. amandma 902 za 902 za proti stržani spreta 904 za proti stržani spreta amandma 905 in agri 166 za proti zdržani spreto amantma 906 za proti vzdržani zavreno. Amantma 907 za proti vzdržani zavreno. 908 za proti vzdržani zavreno. 909 za proti proti, vzdržani zavrno, 910 za, proti, vzdržani zavrno, 911 za, proti, vzdržani zavrno, 912 za, proti, vzdržani zavrno. Od 913 do 917 u kosu za proti uzdržani za vreno. Amandma 106 za proti uzdržani sprejeto. 918 za proti uzdržani sprejeto. Amandma 919 in Agri 167 za, proti in zadržani sprejeta. 920 za, proti zdržani sprejeta. 921 za, proti zdržani sprejeta. Agri 168 za, proti zdržani sprejeta. 922 za, proti preverimo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Zdaj pa 923 za, proti. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 924 za, proti, zdržani za brno, 925 za, proti, zdržani za brno, 926 za, proti, zdržani za brno, 927 za, proti, zdržani za brno, 928 za, proti, zdržani sprejeto. 929 za, proti, vzdržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. Zdaj pa 930 za proti vzdržani zabrano. Agri 169 za proti vzdržani sprejeto. 933 in Agri 170 za proti vzdržani sprejeto. 934 za proti vzdržani preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Devetsto petintrideset za, proti, stržani, sprejeto. Devetsto šestintrideset za, proti, vzdržani, zavrženo. Devetsto sedemintrideset za proti stržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 938 za. Proti. Zdržani. Rekel bi, da je sprejeto, pa preverimo.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 941 za, proti, vzdržani sprejet. 942 za, proti, vzdržani sprejet. 943 za, proti, vzdržani, bomo preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjen. Predlog 944 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 945 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 946 za, proti, vzdržani sprejet. Glasujemo o vodnih izjavah. Predlog 107 za, proti, vzdržani sprejet. 108 za, proti, vzdržani sprejet. 109 za, proti, vzdržani zavrnjen. 110 za, proti, vzdržani sprejet. Agri 1 za proti, vzdržani sprejet. 111 za proti, vzdržani sprejet. Agri 2 za proti, vzdržani sprejet. 112 za proti, vzdržani zavrnjen. 113 za proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 1 za proti proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 115 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105, ne, 124 je zavrnjen, ja vem. Predlog 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 130 agri 6 za, proti, vzdržani, sprejeta. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 141 za, proti, vzdržani, sprejet. 142 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprejet. 149 za, proti, vzdržani, sprejet. 150 za, proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 9 za, proti proti, vzdržani, sprejet. 155 za, proti, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. Glasujemo o 153 za, proti vzdržani sprejet. 154 za ne ta je brezpredmeten. Glasujemo o 156. 156 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 161 za, proti, vzdržani, sprejet. 159 ne, Glasujemo o Agri 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o 170 za, o 160 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Zavrnjen. Glasujemo o predlogu 3. Za, proti, zdržani, sprejet. 162 za, proti, zdržani, zavrnjen. 164 in agr 11 za, proti, zdržani, sprejeta. 165 za, proti, zdržani, sprejet. Agri 12 za, ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem predlog Pietikajnen 168 za, proti, zdržani sprejet. Predlog 171 jar za, proti, vzdržani zavrnjen. Agri 13 za, proti, vzdržani sprejet. Agri 14 za, proti, vzdržani sprejet. 173 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. Glasujemo o 174 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. To 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 177 agri 15 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeta. 179 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 4 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjen. 182 za, proti, vzdržani za sprejet. 183 za, ne, se upravičujem, glasujemo o 185. 183, 184, brezpredmetne. 185 za, proti, vzdržani sprejet. 186 za, proti, vzdržani, sprejet. 188 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 19 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 189 za, proti vzdržani sprejet. 192 za, proti vzdržani sprejet. 190 za, proti vzdržani zavrnjen. 193 za, proti vzdržani zavrnjen. Agri 20 za, proti vzdržani zavrnjen vzdržani, sprejet. 194 brezpredmeten, smo na zadnji strani, 195 za, proti, vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja, zavrnjen. 196 za, proti, vzdržani, sprejet. 197 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. Agri 22 za. Agri 22, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 198 in Agri 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 199 za, proti, vzdržani, bomo preverili. ste vsi glasovali. Konec glasovanja, zavrnjen. Predlog 201 za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 200 za, proti vzdržani, sprejet. 202 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 6 za, proti vzdržani, sprejet. Poročevalka. Ja, najprej bi se rada vsem kolegicam in kolegom zahvalila za potrpežljivost. To glasovanje je bilo zelo dolgo, hvala lepa tudi predsedniku. Ni enostavno predsedovati, kadar je toliko predlogov sprememb, po katerih moramo glasovanje, to je cela umetnost. Hvala lepa vsem kolegom, hvala poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin. Verjetno ste opazili, da smo sprejeli ogromno kompromisnih predlogov sprememb. To je od nas terjalo veliko srečevanj in sestajanj. Včasih so bili členi res zelo kompleksni, zato se res zahvaljujem vsem. Hvala tudi za prijetno vzdušje, v katerem je delo potekalo in hvala za odlično sodelovanje. To, kar smo danes predstavili, je res ekipno delo to smo uspeli doseči, zato sem morala to izredno povdariti. Danes vas ne bom takoj prosila za pogajalski mandat pri tem besedilu. Želim si, da bi to poročilo najprej bilo sprejeto na plenarnem zasedanju. Pri tako pomembnem besedilu, pri katerem je postavljeno na kocko toliko pomembnih zdravstvenih vprašanj, si želim, da bi vsi kolegi imeli možnost izraziti mnenje, ne zgolj člani našega odbora. Zato bomo celoti spoštovala tudi zakonodajni postopek, pa tudi ulogo, ki jo pri tem igra parlament. Ne bom se umaknila iz javne razprave. Zelo pomembno je, da se to poročilo sprejme na plenarnem zasedanju, bodi si marca, bodi si aprila. Imam pa še manjše sporočilo. Povedala sem že, da smo veliko delali, zato da smo dosegli ta rezultat. tako kot vsak kompromis, je tudi ta kompromis takšen, da ne zadovoli čisto vseh, je pa kompromis rezultat usklajevanja interesov vseh posameznih akterjev. Moram reči, da sem vesela, kot rečeno, delo je bilo precej kompleksno, skupaj smo ga upravili. Ne želim si, da bi bilo poročilo sprejeto na plenarnem zasedanju in da bi lahko takrat tudi sprejeli odločno, usklajeno besedilo, ki bo tudi brljivo. To pa zaradi tega, ker so tudi vprašanja iz področja javnega zdravja tu še kako pomembna. Želim si, da bi na plenarnem zasedanju vsi bili odgovorni prosim vas, da ne ulagate še enkrat vseh predlogov sprememb, ki jih danes nismo sprejeli, kajti če boste to storili, bo na koncu besedilo izgubilo svojo doslednost in ravnotežje. Vem, da se bomo o tem še pogovarjali, tega sem vesela, vendar si res želim, da ne bi pod vprašaj postavljali vsega dela, ki smo ga opravili Dolgo časa smo se s tem ukvarjali. Hvala vsem, hvala vsem poročevalcem v senci iz političnih skupin, hvala lepa tudi vsem svetovalcem, ki so nam stali ob strani in nas spremljali pri delu. Toliko z moje strani, gospod predsednik. Če se kolegi strinjajo z menoj, bi predlagala, da besedilo pošljemo na glasovanje na plenarnem zasedanju. Še enkrat res prisrčna hvala za sodelovanje. Uvod. <laughs> Okay. Have... Dobro. Še končno glasovanje o predlogu poročila, kot je, bilo spre... kot je bil spremenjen. Glasujte, prosim. Avete votato? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Glasovati moramo še o zakonodajni resoluciji. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. soltanto la presentazione in 10 minuti non facciamo di basso. Naslednja točka na dnevnem redu. Glasovanje o postopkih skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila. Gospod Anasejsko je poročevalec. Predlog 24. Ustni predlog spremembe. Imamo ali kdo ugovarja ustnemu predlogu? Ne. Dobro, potem lahko glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Predlog 25 z ustnim predlogom spremembe, ki ga zahtevajo zeleni, kdo nasprotuje temu? Ne. Dobro, potem lahko glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 26 z ustnim predlogom spremembe ELS, kdo ugovarja? Ne. Lahko glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predloga 27 in 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 6, agri 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu 29, tudi tu imamo ustni predlog spremembe, kdo nasprotuje temu? Ne. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 33, ustni predlog spremembe SD in ELS, kdo nasprotuje predlogu? Ne. Glasujemo. Predlog 33 za proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o Agri 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet agri 8 za proti, vzdržani zavrnjen, agri 9 za proti, vzdržani zavrnjen, predlog 35 za proti, vzdržani zavrnjen, predlog 7 za proti, vzdržani sprejet, predlog 36 za proti, vzdržani sprejet. Predlog 37 in agri 10 za proti vzdržani sprejeta. Predlog 8 za proti vzdržani sprejet. Predlog 38 za proti vzdržani sprejet. Predlog 9 za proti vzdržani sprejet. 39 je omaknjen, predlog 40 je omaknjen za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 43 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 44 za proti, vzdržani sprejet. Predlog 45 za proti, vzdržani sprejet. Predloga 12 in 46 ter agri 12 za proti, vzdržani sprejeti. Predlog 13 za predlog 13 proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog Agri 13 za, proti proti, vzdržani sprejet, agri 14 za proti, vzdržani zavrnjen, predlog 15 za proti, vzdržani sprejet, predlog agri 16 za proti, vzdržani zavrnjen, uvodne izjave agri 1 za proti proti, vzdržani sprejet, predlog 16 za, proti, vzdržani zavrnjen. Agri 2 za, proti, vzdržani sprejet, predlog 17 za, proti, vzdržani zavrnjen, predlog 18 za, proti, vzdržani zavrnjen predlog 1 in agri 13 za proti vzdržani sprejeta, predlog 19 z ustnim predlogom spremembe, kdo nasprotuje. Ne. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet predlo, predlog 21 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet, drugi del za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog 22 z deljenim glasovanjem. Prvi del za. Proti. Vzdržani sprejet, drugi del za. Proti. 3, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo. Želi poročevalec besedo? Ne, dobro končno glasovanje o predlogu, kot je bil spremenjen. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še končno glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu. At the end uh, of the vote. Kolegi, končali smo z glasovanjem. Imamo pa še eno točko na dnevnem redu. Vabim gospoda Bertolinija iz Svetovne zdravstvene organizacije, da poda svojo predstavitev. Nimamo več časa za razpravo uh, vseeno pa je pomembno, da imamo to predstavitev, na razpravi bomo pa ob kakšni drugi priložnosti. Dear colleagues, we start immediately with Kolegi, kar ne mudoma bomo nadaljevali z razpravo v naslednji točki. Kar takoj dajem gospodu Bertolunju iz Svetovne zdravstvene organizacije besedo, da bo lahko podal svojo predstavitev v času, ki nam je ostal. Gospod eh, predsednik, skušal bom eh, biti kar se da kratek. Posnetka, prosim. Can I have the okay, um, does he move? Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about uh, uh, very briefly about this uh, public health. Na hitro bom govoril o tej uh, izredni zadevi, ki zadeva javno zdravje, torej gre za virus Zika, to je virusna bolezen, ki jo prenaša poseben komar, tipa Edes, samo en od štirih eh, ljudi dejansko kaže tudi simptome. Eh, in ti simptomi so ponovadi mili, gre za vročino, izpuščaje, eh, bolečine mišic, ni potrebno zdravljenje ali pa cepljenje. Glavna skrb, zaradi katere je svetovna zdravstvena organizacija razglasila to za uh, izredno situacijo za javno zdravje, je povezava zika virusa z mikrocefalijo, kajti razširjene te bolezni smo opazili v tistih območjih, kjer jih je prizadel tudi zika var virus. Potem uh, s tem je povezan tudi sindrom, ki uh, ošibi imunski sistem in lahko povzroči tudi paralizo. Večina ljudi, um, ki je okužena z virusom Ziko, dobi to bolezen zaradi pika komarja. Poznamo tudi nekaj primerov uh, spolnega prenosa, če se prav spomnim, so trije takšni primeri opisani v literaturi. V glavnem gre za prenos z moškega na žensko. Če ima moški spolni odnos z žensko in je okužen z virusom zika, lahko ta virus prenaša na, prenosi, prenese na žensko. Prav tako se lahko z virusom zika okužite z krvno transfuzijo. Glavni mehanizem za zaščito pred tem virusom je eh, to, da se lahko pač ljudje zaščitijo z tradicionalnimi načini zaščite pred komarji, lahko eh, uporabite repelente, lahko eh, nosite svetla oblačila, potem lahko spite z, z zaprtimi okni, uporabite mrežo proti komarjem in tako naprej. Prav tako pa je pomembno pokriti vse posode, ki vsebujejo vodo, kajti to. Eh, so območja, kjer eh, se lahko zadržujejo ti komarji. Bolezen je bila prvič odkrita leta 1947 v Ugandi, zanimivo je opazovati njen razvoj. Od prvega primera se je bolezen razširila na Zahodno Afriko, potem se je bolezen premaknila na azijski kontinent, potem spet v Indonezijo in eh, nekatere druge otoke v bližini, v bližini potem se je bolezen Eh, preselila na Guam, na, mm, na otoke v Pacifiku. Eh, potem eh, v francoski Polineziji se je pojavila leta 2013, potem še Čile in velikonočni otoki in od tam je prišla potem v Južno Ameriko in Srednjo Ameriko in danes lahko na zemljevidu vidite, kateri, v katerih državah je sedaj prisoten ta virus. Um, to, kaj lahko vidite, se za nam približno 34 držav, ki uh, so prizadete, torej kjer obstaja okužba z virusom Zika. Nedavna kronologija eh, virusa, ki je povzročila to nujno stanje, je povzeta tukaj na tem eh, grafu. Maja 2015 pa so znali prve primere v Braziliji, potem v Um, spet kasneje, maja uh, v uh, državi Bahija smo prvič odkrili sindrom Bari. Uh, Kolumbija je v istem času poročala o prvih primerjih, potem je 30. oktober Brazilija poročala o porastu pojava mikrocefalije in kmalo so to povezali z virusom Zika. 30. oktober smo slišali za prv, prvič za povezavo med eh, ziko in eh, mikrocefalijo. Eh, in do 30. januarja je 26 držav potrdilo primere okužbe z virusa zika in potem je SZO to, razglasila to za splošno grožnjo za javno zdravje. Eh, torej, eh, kot sem že povdaril, gre v večini primerov za lažja obolenja, marsiki spoh ni zaznati simptomov. 30. Eh, januarja je Ministrstvo za zdravje v Brazilu poročalo o 4783 primerih mikrocefalije. 76 smrti je bilo od januarja 2015, ampak od 1113 primerov, ki so jih podrobno analizirali, eh, so torej, treba analizirati simptome, ki so povezani z mikrocefalijo in tako naprej. 404 primere so potrdili. 709 eh, eh, primerov so ovrgli, 3670 primerov pa še mm, preiskujejo. Od več kot 4000 primerjih je možno, da je ena četrtina, približno uh, okrog 1000 primerov uh, je bilo potrjenih, kjer je prišlo do pojava mikrocefalije. In uh, vseeno je pa to uh, močno povišana stopnja razširjenosti mikrocefalije. Ponavadi imamo uh, v tem območju v Braziliji približno 200 primerov, tako da dejansko tu gre za neko epidemijo. Um, Tolete, želim podariti, da je v francoski Polineziji prišlo med leti 2013 in pa 2014 do izbruha te bolezni in tudi takrat eh, eh, je bil ta pojav eh, mikrocefalije nekakšna epidemija pomemben je primer iz Slovenije, o katerem je bilo poročano nedavno. Gre za žensko, ki je zbolela v Braziliji za virusom Zika. Um, noseča je bila 13 tednov, ko se je vrnila v Slovenijo, so jo po 28 tednih eh, preiskali, našli so pojav mikrocefalije pri dojenčku in morala se je odločiti za prekinitev nosečnosti. Um, dojenček je kmalo zatem umrl in um, dokazano je bilo, da je imel ta dojenček zelo majhne možgane, um, dokazana je bila tudi prisotnost virusa Zika, to je en izmed najpomenjših primerov, ki je bil uh, opisan v znanstveni literaturi kot sem že povedal, 1. Ehm, februarja 2014 je eh, bil. Ehm, bilo se skupaj razglašeno za izreden primer eh, grožnje za javno zdravje. Eh, odziv je bil koordiniran v sedanji situaciji. Je možno da bo eh, SZO objavila priporočila eh, glede omejevanja potovanj, predvsem za noseče ženske, ki jim svetujemo naj ne potujejo eh, v prizadete države. Na tem posnetku sem povzel nekaj glavnih izzivov, s katerimi se soočamo, torej ob ta veliko odprtih vprašanj negotovosti, tako je treba razviti laboratorijske teste, ki eh, še niso eh, v vseh državah na razpolago. Poleg tega obstaja primer nadzora nad ženskami, kjer obstaja sum na mikrocefalijo, torej gre za noseče ženske seveda. Eh, treba sprejeti ustrezne ukrepe, eh, celo prekinitev nosečnosti, če to zakonodaja omogoča. In eh, pomemben problem je tudi um, sam nadzor nad uh, to boleznjo s pomočjo tradicionalnih mehanizmov. Um, potem uh, tudi razkužba letal, ki prihajajo iz. Uh, iz um, prizadetih držav in tako naprej. Um, Um, treba je podariti, da v, času, da v zimskem času uh, komari, ki prenašajo virus Zika niso pogosti v Evropi, zato je tveganje nizko, lahko pa bi se povečalo spomladi oziroma poleti, saj uh, takrat uh, se število komarjev poveča. Aedes aegypti, to je tip komarja, ki prenaša uh, virus Ziko skupaj tudi z denge in čenkingujo je prisoten v Evropi samo v rdečem območju, to je torej v vzhodnem delu Črnega morja, Edes albopictus, drug tip komarja, tako imenovani tigrasti komar, ki prenaša čenkingujo. Morda se spomnite. Eh, izbruh te bolezni okrog ravene leta 2007, približno tisoč primerov je bilo takrat zaznanih. Eh, no, ta komar je pa dejansko zelo razširjen po Evropi, v Italiji, v Grčiji, v, na Hrvaškem, eh, na jugu Francije, v Španiji in tudi v nekaterih izoliranih območjih, recimo v, na Češkem, v Južni Nemčiji, na Nizozemskem. Tako da, načeloma, če uh, nekdo s to boleznijo stopi v Evropo, potem ga piči komar v omenjenih območjih in potem ta komar uh, ugrize nekoga drugega, bi se lahko ta bolezen naširila tudi po Evropi. No, to se v tem trenutku še ni zgodilo. Eh, in tudi se ne bo zgodilo, če bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Želim pa udariti, da um, primeru izbruha Čingingoje se je javni, se je mm, javni zdravstveni sistem zelo hitro odzval, samo nekaj več kot 300 primerov je bilo takrat zaznanih, tako da se je sistem javnega zdravja zelo hitro odzval na te izolirane primere in uspeli smo zaustaviti epidemijo. Takšna se priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, najprej treba se skupaj nadzorovati v prizaditih državah, pa tudi v potencijalno ogroženih državah, potem treba je jasno sporočati o tveganjih, eh, predvsem tistim, ki potujejo, eh, treba se je na vse možne zvezdanalne načine izogniti stiku z komarji, treba je okrepiti eh, laboratorijski nadzor nad tem virusom, treba treba je okrepiti raziskave, razvideti je treba cepivo proti temu virusu. Zlasti, če bo dokazana povezava z okuženimi dojenčki, podobno je to pri. Um, be similar, I mean, the, the need to... uh, podobno kot pri rdečkah, uh, lahko bi se z uh, cepivom izognili. Uh, nadaljni širitvi te bolezni. Potem, uh, ko gre za letals, za letalski promet. Um, je, treba, je treba tukaj um, sprejeti ustrezna, ustrezne ukrepe, dezinficirati letala in tako naprej. Uh, no, seveda je Svetovna zdravstvena organizacija uh, na voljo za vse vprašanja v vseh uh, državah. Uh, in um, tudi na naši spletni strani lahko najdete zelo veliko informacij, Eh, redno posodabljamo informacije, vsak teden posodabljamo eh, to poročilo in eh, vabim vas, da obiščete našo stran, da preberete najnovejše informacije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, mislim, da se lahko zahvalimo Svetovni zdravstveni organizaciji in gospodu Bartoliniju za njegovo predstavitev na koncu današnje seje. Žal mi je, ker je bilo glasovanje danes tako dolgo. Žal nismo mogli glasovanja skrajšati. Sedaj pa moramo zaključiti sejo. Ponovno se sestanemo jutri zjutraj. In v prihodnje bomo še več razpravljali o tej točki. Hvala lepa vsem in vidimo se jutri zjutraj.